Ok. Um. Dobro. Kavo tudi že nosijo okoli, kar bo malce zapletlo stvari. Ampak vseeno predlagam, da najprej opravimo preizkusno glasovanje. Glasujemo, vem, da vas je nekaj pri socialistih še brez kartice, torej preizkusno glasujemo. Okay, hang on. We've got an ex. No, oh, it's gone now. Right. Okay. I've got. I've got. Th- 39 kartic je ustavljenih, samo 37 pa vas je pritisnilo na gumb, aha, sedaj je 38. Jean-Paul se muči. Sedaj pa imamo pri Alde enega preveč. Naj Aldi povem, da bo tudi predsednica glasovanja. Še nekdo iz Aldeja naj eh, vzame kartico ven. Eden od nadimestnih članov iz Aldeja mora potegniti kartico ven. Se upravičujem. Ne, ne bom rekla tega, kar sem hotla povedati.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 Okay, can we, can you, can you, can you clear the vote? Okay. Dobro, potem pa poskusimo začeti z glasovanjem v zvezi z davkom na finančne transakcije, DFT-em torej. Right, the first vote. Prvo glasovanje. Poročilo Ani Podimata. Prvo glasovanje. Predlogi sprememb 26, 27, skupaj kdo je za? Dignite roko. Proti, zdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 28, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za? Proti, zdržani, sprejeto. Uvodne izjave 1 do 4 za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava A za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava B za, proti, zdržani sprejeto. Uvodna izjava C za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, zdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 pravi predsednica. Za proti vzdržani zavrnjeno, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava H, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, G za sproti, proti sprejeto, kompromis A za proti, vzdržani, sprejeto. Uh, predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava I za, proti, vzdržanje izprejeto. 9 za, predlog spremembe 9. Predlog spremembe 9. En trenutek. Ok, it's fallen, sorry. Je brezpredmeten, ker nismo sprejeli nekaterih eh, prej. Pravotno besedilo za, proti, vzdržanje izprejeto. Uvodna izjava K za, proti, vzdržanje izprejeto. Predložen je 10 za, proti zdržani zavrnjeno, 11 za, proti zdržani sprejeto. Torej, ne glasujemo o prvotnem besedilu. Uvodna izjava M, prvotno besedilo sprejeto. 14 za, proti zdržani sprejeto. N za, proti zdržani sprejeto. 15 za, proti zdržani sprejeto zdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava o za, proti je zdržani, sprejeto. Naslednje tri uvodne izjave so brezpredmetne, ker smo sprejeli predlog srembe 11. 23 je tudi brezpredmeten, 24 je tudi brezpredmeten, 25 Predlog spremembe 25 z ustnim dopolnilom poročevalce ke in avtorja. To proti? Ne. Potem 25 predlog spremembe za sprejeto. Sedaj bomo glasovali o dopolnjenem besedilu. Glasovanje se začenja o besedilu z dopolnili. Še dva morata glasovati, še eden, če sploh glasujete, konec glasovanja. Roberto ima svojo kartico, torej 32 za, en zdržani glas in 6 proti. Hvala. One question, one question, sorry. Okay, are we ready to go? Smo pripravljeni nadaljevati. Poročilo Stolojan o programu Fiscalis proračun uh, dva za, torej odbor za proračun kdo je za, hvala, kdo je proti, zdržani sprejeto, proračun tri za, proti, zdržani sprejeto, predlog spremembe 32 za, proti, zdržani sprejeto, 33 za, proti, zdržani zavrnjeno kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 z ustnim dopolnilom. Se strinjate z ustnim dopolnilom? Nihče nima nič proti. Dobro, glasujemo o predlogu spremembe 41 z ustnim, 41 za, proti, sprejeto. Kompromis C za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, zdržani, sprejeto. 47 za, proti, zdržani, sprejeto. 11 je brezpredmeten, 45 tudi. Proračun 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 je umaknil avtor. Proračun 13 za, sprejeto. 13 za, proti zdržani sprejeto, 57 za, proti zdržani sprejeto, 58 za, proti zdržani sprejeto, 59 za, proti zdržani sprejeto, kompromis DD za, proti zdržani sprejeto, 61 za, proti zdržani sprejeto, 62 umaknjen. 63 z ustnim dopolnilom. Se strinjate z ustnim dopolnilom? Dobro, 63 z ustnim dopolnilom za, proti, vzdržani sprejeto. Proračun 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Proračun 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani sprejeto proti zdržani zavrnjeno. 67 z ustnim dopolnilom. Se strinjate z ustnim dopolnilom? Nihče ni proti. Dobro, 67 z ustnim dopolnilom. Kdo je za? Proti zdržani sprejeto. 48 je brezpredmeten, ker smo o njem že glasovali. Proračun 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 proračun za, proti je zdržani sprejeto, proračun 18 za, proti je zdržani sprejeto, kompromis F za, proti je zdržani sprejeto. Sedaj gremo na 16. predlog sprejme za, proti sprejeto, 17 za, proti zdržani sprejeto, kompromis G za, proti je zdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejet, ne, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 je bil umaknen. Kompromis I za, proti zdržani sprejeto, šest por, eh, poročevalce za proti sprejeto, proračun osem za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, proračun 9 za proti vzdržani sprejeto, 31 pro, za proti vzdržani sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o dopolnjenem besedilu. Glasovanje se začenja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za. Ne, 40 za, nihče ni proti. Sedaj glasujemo o celotni zakonodajni resoluciji. Še enkrat. ste si glasovali, glasujte še naprej. No, dajmo, še vedno niste glasovali. Še enkrat glasujemo. Še trije, še dva, še en. Nekdo ni glasoval, ampak bom končala. 40 za, nihče proti, en zdržani glas. Ja, lahko tudi ploskate. Uh, Poročevalec bi želel dobiti mandat za morebitni dogovor v prvem branju. Teodor bi želel kaj še povedati? Ja? Ne. Vsem, vsem uh, poročevalcem senci in drugim kolegicam in kolegom se hočem zahvaliti samo za te predloge sprememb. In uh, kot si sama rekla, bomo poskušali doseči dogovor v prvem branju. Dobro, hvala. Torej, začeli bomo s uh, pogajanjem, da bi dosegli sporazum v prvem branju. Tukaj bomo imeli standardni postopek, v pogajalski skupini bo predsedajoči oziroma podpredsednik, ki je tudi poročevalec, potem poročevalec in poročevalci v senci. Mandat o mandatu bodo glasovali danes, v, bomo glasovali v odboru Ekon. Imajo kdo kaj proti? Če ne, bomo delali tako, kot sem pravkar povedala, brez glasovanja, kajti nihče nima nič proti. Se torej strinjate, da začnemo s pogajanji. No, trialogi se ne bodo začeli pred eh, februarjem, zato ker svet še ni prišel dovolj daleč, da bi to lahko počeli. Dobro, sedaj bomo glasovali o čem? We're now moving on to the. Um, uh, Dobro, sedaj gremo naprej na poročilo Tyson, potem poročilo Gigult, ampak zdi se mi, da Jean-Paul hoče najprej nekaj reči. Hvala, predsednica. Drage kolegice in kolegi, eh, danes bomo glasovali o dveh zelo pomembnih besedilih, poročilu Tyson in poročilu eh, Gigult, ki morda opisujeta, nekoliko različne, eh, različna stališča in zadeve. Problem je, da se svet še ni ničesar dogovoril. Zato v imenu svoje politične skupine prosim, da preložimo glasovanje o teh dveh poročilih na kasneje. Dva tehnična razloga sta za to. Ker so zadeve po našem mnenju dokaj nejasne, da je še veliko odprtih vprašanj, tako po tehnični kot po drugih plateh, je pomembno, da ima eh, ta parlament jasna stališča. Vsem poleg tega je drugi teden še ekofin, ki bo lahko bistveno vplival na stanje zadev in res eh, dejansko iskreno skrbijo za dobro, opravljeno delo, menim, da bi bilo bolje, da prestavimo glasovanje o teh dveh tekstih za nekaj tednov. Že od samega začetka smo se trudili pohiteti z zadevami, ker so bile pač take perspektive, kot so nam bile pojasnjene. In smo govorili o zadevah, ki jih je treba zaključiti do januarja 2014. Zdaj vemo, da tega roka ne bo možno spoštovati in zato ni treba, da mi tukaj prehitevamo zadeve, da smo še hitrejši od sveta in da vnaprej oblikujemo stališča. Zato lepo prosim, da se prestavi glasovanje o teh dveh poročilih. S tem pa hočem še enkrat podariti, da sta oba poročevalca opravila izredno dobro svoje delo in uh, mislim, da ni problem v tem, da ne bi dosegli uh, večine, ampak res v smislu dobrega dela in odgovornosti predlagam, da se to predstavi. Najlepša hvala. Večkrat smo razpravljali o hitrosti, v katero nasilijo, da obravnavamo to tematiko. Zato bom ta predlog takoj dala na glasovanje, ali smo za pre, eh, preložitev ali ne. Torej, glasovali bomo o predlogu za preložitev glasovanja. Če boste glasovali za, potem boste za preložitev. Če boste glasovali ne, pomeni, da bomo danes glasovali. Torej, glasujemo samo o tem, ali hočemo preložiti glasovanje na kasnejši čas. Mislim, da je najbolje eh, o tem glasovati elektronsko. Ampak še enkrat, da pomeni preložitev, ne pomeni danes glasovanje. Glasujemo. Right, one more to vote. Še en glas mora nekdo dati. Konec glasovanja. 14 za preložitev, 27 proti preložitvi glasovanja. Pomeni, da bomo uh, nadaljevali z glasovanjem. Hvala vsem. Dobro, sedaj bomo glasovali o poročilu Tyson. Še eno sporočilo pa imam. Dogovor glede kompromisnih predlogov sprememb je naslednji. O kompromisih bomo glasovali, samo ne bomo pa glasovali o vseh drugih predlogih sprememb. Zdi se mi, torej, da ne bi bilo prav, da eh, pozno vložene ustne predloge sprememb eh, sedaj upoštevamo kot prednostne v primerjavi z tistimi, ki smo jih vložili po pisnem postopku. Torej, če ustni predlog spremembe ni del dogovorjenega svežnja, o njem ne bomo glasovali. Ne bom dovolila tega glasovanja. Se upravičujem za to, ampak zdi se mi, da ne bi bilo demokratično, da bi pozno vložene ustne predloge sprememb sedaj eh, obravnavali prednostno, glede na recimo mojih 120, ki sem jih pravočasno vložila če bo kaj dvoma, bom oba poročevalca oziroma vse poročevalce vprašala, zakaj gre. Marjan je tukaj. Marjan Tyson je tam. Dobro. Najprej predlog spremembe 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis A za, proti vzdržani sprejeto. kompromis B za proti zdržani sprejeto. Kompromis C za proti zdržani sprejeto. Kompromis D za proti zdržani sprejeto. U, to je pa treba zelo listati na 12. strani sem našla to, pravi predsednica. Kompromis E. A ne, sedaj pa moram prositi za pojasnilo v zvezi z ustnim predlogom spremembe pitele. Marjan, je to del svežnja, o katerem je bil dogo dogovor dosežen? Je? Aha, dobro. Torej, ta ustni predlog spremembe je bil sprejet strani poročevalke in poročevalcev oziroma poročevalko senci. Imamo pa še drugi pitelin ustni predlog spremembe. Je to tudi del svežnja? Marjan, lahko poveš? Ne, ta pa ni del svežnja. To je bila zahteva, ki jo je gospod Pitela vložil v zadnjem trenutku. A dobro, as jo sedaj umika. Prvi uh, ustni predlog spremembe je še, ja, ta je del svežnja, drugi pa ne. Se upravičujem, stvari so malce zmedene, ampak. Eh, torej, prvi ustni predlog spremembe pitele je del svežnja, je tukaj vključen, drugi pa ne. Vem, da se vam morda to eh, lahko zdi banalno, ampak vseeno, treba je stvari razčistiti. Pri prvem smo je dodatek whilst ensuring in tako naprej. To je vsebinski. Drugi ustni predlog pa pravzaprav samo odgovornosti spreminja. Torej, glasujemo v prvem delu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Drugi del? Z ustnim predlogom spremembe za? Proti? Zdržani? sprejeto. Dobro, sedaj pa res gremo na tretji del. Za. Proti zdržani sprejeto. In četrti del za. Četrti del. A, a veste, da glasujemo v četrtem delu? Marjan, moraš mi pomakati. Jaz imam v glasovalnem seznamu tukaj minus. Da, minus za ustni predlog spremembe, ampak za četrti del, zato ker je ta del svežnja. Še enkrat, četrti del za? Za? Torej, tam, kjer je minus na glasovalnem seznamu, Eh, poročevalke se nanaša na ustni predlog spremembe, za četrti del pa je, še enkrat, kdo je za četrti del, prosim, dvignite roke. Proti zdržani sprejeto. Peti del za, proti zdržani sprejeto. Sedaj pa gremo na kompromis F. Gospa predsednica, ne vem, kje to berete, ne sledim dobro tega dela, ki ga omenjate, ne vidim na mojem seznamu. No, mislim, nekdo bi moral povedati, kje smo. Ja, prav. Lepo bi bilo, če bi mi ljudje povedali, da vi nimate teh minusov pa plusov, da jih imam samo jaz. Mislim, da se vsi strinjate da je kompromis eh, bil razdeljen v pet delov in glasovali smo o vseh delih in vse dele smo podprli. Mislim, da je to jasno. Marjan, predsednica, na glasovalnem seznamu je ta eh, predlog bil razdeljen na pet delov zaradi ustnih tisti, ki so del uh, svežnja, tiste smo sprejeli, enega pa je avtor sedaj umaknil. Ta delitev v dele pravzaprav sploh ne bi bila potrebna, nič se ni spremenilo in pravilno smo glasovali. Ampak še nekaj bi rekel. Ko ste rekli 1, 2, 3, 4, 5 in potem nimamo teh delov v glasovalnem seznamu, to predsednica pomeni, da nihče ne ve, zakaj glasujemo. O, se opravičujem, ampak to je dejstvo. Pravkar sem dobil elektronsko pošto, eh, kjer piše, ta je prvi del, drugi je prvi del. Filip, nihče mi ni povedal, da imam jaz nekaj, česar vi nimate. Končajmo s tem. Sedaj vemo, da gre za kompromisni predlog F, za enim sprejetim ustnim predlogom ki je del svežnja, ni potrebe potem, da delimo stvari, ampak da bo jasno, bomo še enkrat glasovali o celotnem kompromisu F. Ne, E pravi, se popravlja predsednica. Vključno z besedami whilst always ensuring in tako naprej. Torej, da bo jasno. Kompromis E, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto kompromis F. Sedaj pa prehajamo na kompromis F. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H. Za, na isti strani za, proti vzdržani sprejet, kompromis I. Počakajte. Kompromis I za, proti vzdržani sprejeto, kompromis J za, proti vzdržani sprejeto, kompromis K za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis L za proti ustrašani sprejeto. Kompromis M za proti ustrašani sprejeto. Kompromis N za proti ustrašani sprejeto. Kompromis O za proti ustrašani sprejeto. Kompromis P za proti ustrašani sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis SA za, proti, vzdržan, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržan, sprejeto kompromis. U. Jaz. Pri meni je kompromis U razdeljen na šest delov. Koliko delov imate vi na vaših seznamih, Marjan? Uh, uh, to je razdeljeno v več delov, ker spet imamo ustni predlog spremembe, ki ni del dogovora med poročevalci v senci. Zato lahko glasujemo po vsakem delu. Ja, žal mi je za skupino Alde, mislim, da so usni predlogi spremembe dobri, ampak jih bomo izključili, ker eh, tukaj ne sprejemamo usni predlogi spremembe. Se pravi, glasujemo v enem delu o kompromisu UGDO za proti, vzdržani, sprejeto. será para compromisso V. Samo da ga najdem. Našla sem ga na strani 40 v moji kupi, pravi predsednica. Kompromis V za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni V za proti vzdržani sprejeto. Kompromis X za proti vzdržani sprejeto kompromis Y za proti vzdržani sprejeto. Kompromis Z za proti vzdržani sprejeto. Počakajte. Sedaj pa kompromis AA in AB, da sta združena. Se pravi kompromis AA plus AB za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa prehajamo na uvodne izjave. Predlog smembe 63 za, proti vzdržani zavrnjen, 64 za, proti vzdržani zavrnjen, 61 in 62. Počakajte. Prejšnja dva nista bila sprejeta, zato postane 61 brezpredmeten ali 62 tudi, sprašuje predsednica. Da. No, bomo pa glasovali. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Se pravi, bodi si zavrnjen ali brezpredmeten, isti rezultat. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za, proti vzdržani, zavrnjen. 68 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis AC za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis AD za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis AE za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis AF za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis AG za proti vzdržani. Sprejet. AH za proti vzdržani. Sprejet. AI za proti vzdržani. Sprejet. AJ za proti vzdržani. Sprejet. AK za proti vzdržani. Sprejet. AL za proti vzdržani. Sprejet. AM za proti vzdržani. Sprejet sprejet. A, N za proti vzdržani sprejet. A, O za proti vzdržani sprejet. A, P za proti vzdržani sprejet. A, Q za proti vzdržani sprejet. A, R za proti vzdržani sprejet. A, S za proti vzdržani sprejet proti A T za proti vzdržani sprejet. A U za proti vzdržani sprejet. A V za proti vzdržani sprejet. A dvojni V za proti vzdržani sprejet. A X za proti vzdržani sprejet. A Y za proti vzdržani sprejet a z za proti vzdržani sprejet. BA za proti vzdržani sprejet, BB za proti vzdržani sprejet, BC za proti vzdržani sprejet, ustni predlog spremembe poročevalke, to je del kompromisa, Gre za uvodno izjavo 23a za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis BD za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis BE za, proti vzdržani, sprejeto. BF za, proti vzdržani, sprejeto. BG za, proti vzdržani, sprejeto. B, H za proti vzdržani sprejeto, D, I za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe, ki je del kompromisa, gre za vodno izjavo 28a za proti vzdržani sprejeto. BJ za proti vzdržani sprejeto, kompromis BK za proti vzdržani sprejeto sprejeto, BL za proti vzdržani sprejeto, BM za proti vzdržani sprejeto, BN za proti vzdržani sprejeto, BO za proti vzdržani sprejeto, BP za proti vzdržani sprejeto, BQ za proti vzdržani sprejeto, BR za proti vzdržani sprejeto, BS za proti vzdržani sprejeto, BT za proti vzdržani sprejeto, BU za proti vzdržani sprejeto, BV za proti vzdržani sprejeto, BW za proti vzdržani sprejeto, BX za proti vzdržani sprejeto sprejeto, BY za proti vzdržani sprejeto, BZ za proti vzdržani sprejeto, BCA za proti vzdržani sprejeto, kompromis CB za proti vzdržani sprejeto, kompromis CC za proti vzdržani sprejeto sprejeto, CD za proti vzdržani sprejeto, CE za proti vzdržani sprejeto, CF za proti vzdržani sprejeto, CG za proti vzdržani sprejeto, CH za proti vzdržani sprejeto, CI za proti vzdržani sprejeto. ali smo prišli do konca. No, sedaj bomo glasovali elektronsko o besedilu, o spomenjenem besedilu, glasujemo. Sedeminštirideset vas je glasovalo, dvaintrideset za, enajst proti in štiri vzdržani glasovi.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 trije, morajo glasovati še dva, še en. Konec glasovanja. 31 za, 11 proti in 4 vzdržani glasovi. Hvala lepa. Ker gre tukaj za svežen, bo prva obravnava se začela potem, ko bomo glasovali za poročilo Gigot.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 Compromise E in favour, against, abstentions carried. Compromise F in favour, against, abstentions carried. Compromise G in favour. Compromis G za proti vzdržani sprejeto. Compromis H za proti vzdržani sprejeto. Compromis I za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kaj pa se zgodi z temi predlogi sprejem, ki so vmes? Oprostite, niste me ustavili. Uh, uh, Vračamo se na predlog spremembe 187 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejet, 27 za proti vzdržani sprejet. No, kompromis I, o tem smo že glasovali, ampak še enkrat za proti vzdržani s prijetom. Kompromis J za proti vzdržani s prijetom. Sedaj pa predlog šmembe 204 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis K za proti vzdržani sprejeto. kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis LA za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis NA za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. Sedaj pa kompromis O za proti vzdržani sprejet. Kompromis OA za proti vzdržani sprejet. Kompromis P za proti vzdržani sprejet. Kompromis Q za proti vzdržani sprejet proti vzdržani. Sprejet. Predložen bi 231 za, proti vzdržani. Sprejet. 232 za, proti za. Predložen bi 232. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis R za proti, vzdržani sprejet. Kompromis S za proti vzdržanji sprejet. Predlog šumembe 71 za proti vzdržanji sprejeto. Okay, there is an amendment. An Sedaj pa še ustni predlog spremembe 265. Ustni predlog spremembe, ki je del kompromisa. Kdo je za? Proti? Ostržani? Sprejet? Kompromis SA. Za? Proti? Ostržani? Sprejet? SB. Za? Proti? Ostržani? Sprejet? Sprejet? 75 in pa 76 sta bila umaknjena. Sedaj pa kompromis te za proti vzdržani sprejet. 270, kdo je za? Vzdržani zavrnjen. 269 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis U za proti vzdržani sprejet. Predlog sem bil 80 za, proti, vzdržani. Ali lahko še enkrat glasujemo o predlogu, sem bil 80 do je za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, za, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 in pa 84 pravi predsednica za, proti, vzdržani, sprejetom. Zmotila sem se, šlo je za 83 in pa 85, o teh smo glasovali skupaj. O tem smo ravno kar glasovali. Za proti ustežani sprejet in sedaj 84 za proti ustež. Ne, to je postalo brezpredmetno. Ok, so that's fallen and then. Ja, brezpredmeten. Avko prav tako. No, 83 and 80. 83 in pa 85 sta bila sprejeta. Ja, pravzaprav ste me prehiteli. Se pravi. Počakajte. Če je sprejet 83 in pa 85, potem preostanek postane brezpredmeten. Se pravi, 84 in pa AFKO 1 sta postala brezpredmetna. Predlog šlo je 86 za, proti vzdržani sprejet, 87 za, proti vzdržani zavrnjen. 88 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 in druga dva, ki sta identična. Torej 91, 92 in 96. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. No, bomo to preverili elektronsko, kaj ti nekoliko zmede v dvorani. Okay, I think there's been some change of sentiment going on there now. Okay. Ja, mislim, da se je sedaj razmerje malo spremenilo. Glasovanje je končano. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, jasno, zavrnjeno. Sedaj pa 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. gospod Vals. Ja, samo na hitro. Pri 95 in 1, tukaj v glasovalni seznamu Evropske ljudske stranke je zapisan um, plus, ampak pravzaprav bi moral biti zapisan minus. To je treba spremeniti. Dobro. Se pravi 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti vzdržani, sprejet, avko 2 za, oprostite, ta postane brezpredmeten. Ja, meša se mi že. Sedaj pa avko 2 za, proti vzdržani, zavrnjen. Right. Let's go back. Um... Ja, se pravičujem. Ne, poglejte, nič ni bilo sprejeto, zato nič ne postane brezpredmetno, pravi predsednica. Prav, vrnimo se na 90. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Jaz sem rekla sprejeto in potem ste vi rekli ne. No, sprejeto je bilo, zato avko 2 postane brezpredmeten. Sedaj pa 99. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? tudi ne vem, kaj se je zgodilo za 93, ki je bil brezpredmeten. Okay. Potem 98 za proti vzdržani je zavrnjen, 97 za proti vzdržani je zavrnjen. Avko 3 za proti vzdržani je sprejeto. Preostanek predlogu sprememb v zvezi z uvodno izjavo 4 postane brez predmet, postane brez predmetni. Sedaj glasujemo o 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preostali pri uvodni izjavi 4a postanejo brezpredmetni, sedaj pa predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 107. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 108 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 je postal brezpredmeten, če se to čudi. 110 in pa 111 in AFKO 5, vsi so identični za, proti, vzdržani. Sprejeto. 106 za, pro, za proti, ali lahko elektronsko preverimo predračun IB106. Okay. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 23 proti 18. 112 za. 112 je za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. ste vsi glasovali. Sprejeto 24 proti 19. Avko 6 za, proti vzdržani. Sprejeto. Preostali predlogi smem pri vodni izjavi 5 postanejo brezpredmetni. 1, 2, 2 in 1, 2, 3 za proti vzdržani sprejeto. 125 za, proti vzdržani. Sprejet. Sedaj pa vodna zjava 7a, 137 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 6 je bil umaknjen, se pravi 128 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 132 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 136 za, proti, vstašani. Zavrnjen. 133 za, proti, vstašani. Sprejeto. Ostali predlogi smeve postanejo brezpredmetni, razen 135. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto in tudi 130 ni brez predmeta, zato glasujemo. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostali predlogi smo pri Uvodni izjavi 8 brezpredmetni, 8a, predlog smo imeli 143 za, proti, vzdržani zavrnen, 144 za, proti, vzdržani zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani sprejeto, preostali so brezpredmetni. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 in 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 brezpredmeten, 153 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget G4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predošljim B10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156, 158 sta brezpredmetna, 157 za, proti vzdržani, sprejeto, 155 za, proti vzdržani, sprejeto, 11 je bil umaknjen. 159 je brezpredmeten, 161 glasujemo. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 162 za, proti vzdržano. Zavrnjeno. 12 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 160 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem besedilu, glasujemo elektronsko. Še dva morata glasovati. Konec glasovanja. 33 za, 7 proti in 3 vzdržani glasovi. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Budget 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Budget 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Budget 3 za, pro, proti, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo o zakonodajni resoluciji, kot je bila spremenjena. še dva morata glasovati. Konec glasovanja. 34 za, 7 proti in 2 vzdržana glasova. Čestitam. I recommend you to say this Okay, I will now give the floor to the to the rapporteur, Marianne first. S tem dajem besedo poročevalcem, najprej Marianne. Dankjewel, uh, eh, voorzitter. Voorzitter, ik ga het kort Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto kratka bom. Kar želim povedati je, da je poročilo podprla velika večina in uh, čestitam Svenu, ki ima pri tem največ zasluga. Ampak najpomembneje je, da smo s tem skupnim delom zagotovili strukturiran pristop k nadzoru kreditnih institucij v Evropi. To pa potem pomeni, če se bo Evropa uspela dogovoriti in delovati skupaj, bodo banke, ki bodo v težavah, lahko dostopale do kapitala na drugačen način. To je neverjeten uspeh. S tem zagotavljamo tudi močen nadzor in to je tudi pomembno z vidika naših državljanov in tudi države članice izven območja evra bodo lahko sodelovali po svojih močeh. In to je del našega cilja, tako da se bomo zelo močno borili tekom pogajanj. Glede na to, da se pa že zelo mudi in nimamo veliko časa, smo si zastavili take cilje, da vsaj ne upočasnimo procesa in zdi se mi, da nam je pri tem kar uspelo. To je pomembno zaradi tega, ker sta komisija in svet hotela pospešiti delo na tem predlogu, mi smo svoj del dela naredili, lahko rečem, da smo bili učinkoviti. Imeli smo tudi res odlično sodelovanje. Včasih je teže sodelovati s poročevalci v senci, tokrat pa nam je šlo res zelo dobro od rok, zelo učinkoviti smo bili vsi skupaj, zavedali smo se, da imamo opraviti s težavno tematiko, ampak Kot poročevalka sem vesela, da smo zaključili in še enkrat prisrčna hvala poročevalcem v senci. Mislim, da smo storili veliko za Evropo in storili korak naprej pri ponovni vzpostavitvi zaupanja v banke, pa tudi omogočili smo jim, da lahko če dodatno pomagajo gospodarstvu. Hvala lepa, Sven. Najprej naj se zahvalim vsem, ki so v zadnjih tednih prispevali k temu delu. Seveda najprej se zahvaljujem Marjan Tyson, ampak tudi vsem ostalim poročevalcem v senci, ki so sodelovali pri tem dosjeju. Mislim, da če pogledate, da smo delali na tej tematiki v zadnjih mesecih zelo intenzivno, lahko ugotovite, da ne gre podcenjevati, Sposobnosti parlamenta, da zelo hitro deluje v kratkih rokih, kadar gre za kritične odločitve, še zlasti v teh časih krize. In to je res tudi dobra osnova za trditev, da demokracija ima svoje mesto tudi v teh kritičnih kriznih časih. In Prav tako se je pokazalo, da imamo kot parlamentarci svojo vlogo, svoj glas, da ne sprejemamo preprosto samo tisto, kar pride iz sveta ali komisije. In to pomeni, da smo si spet pridobili demokracijo na svojo stran. In ni demokratično predolgo eh, čakati na odločitve v krisnih, eh, kriznih častih, ker če hočemo biti suvereni, moramo imeti vajeti trdno v rokah. S tem pošiljamo v javnost jasen signal, da imamo možnosti skupnega delovanja držav članic, ki so in ki niso v evroobmočju, omogočamo bančno unijo, in spoštujemo tudi različne poslovne modele, ki obstajajo, ter različne potrebe in gospodarsko stanje v državah članicah. S tem smo zastavili tudi jasno osnovo za odgovornost in postren nadzor. S tem podarjamo tudi vladavino eh, prava z možnostjo eh, pritožb nadzora in tudi tega, da je treba bistvenim deležnikom prisluhniti. In še vedno obstaja skupni trg z močnimi skupnimi pravili, ne glede na to, ali je država v območju evro ali ne. S tem pa smo tudi jasno povedali svoje stališče in veliko prispevali k stabilnosti. Zato tudi mislim, da smo s tem dali jasen mandat oziroma pridobili jasen mandat za nadaljna pogajanja svetom in da bomo s pomočjo tega dobrega sodelovanja sporočevalci v senci lahko še nadalje nadgradili svoje dosedanja prizadevanja. In zavedati se je treba, da je pri soodločanju odločanju zelo pomembno, da pride do popolnega strinjanja v poročilu Tyson tudi strani ECB. Sedaj je na strani sveta, da se do 4. decembra spravijo skupaj in da pride do dogovora. Hvala. Uh, uh, hvala še, Marjan. Da, hvala, gospa predsednica. Samo naj potrdim, da imam tudi sama zdaj to oblastila za pogajanje v trialogu in zato se še enkrat zahvaljujem za izrečeno zaupanje. Ob začetku tega postopka sem že dejala, da imamo namen narediti svežen predlogov, kar pomeni, da jih lahko še nadalje obravnavamo skupno, kot je tudi potrebno pri soodločanju. odločanju in to je tudi zelo pomembno za demokracijo. Najlepša hvala lahko potrdim, da bomo to tudi mi obravnavali podobno, kot smo storili še s točkom. Mislim, da to, kar ste nam oba poročevalca ponudila v glasovanje, je pripeljalo do zelo jasnega odgovora, čeprav mnogi med nami ne menimo, da je stvar že dozorela in da smo v vseh posameznih eh, zadevah prišli do najboljše rešitve. Ampak odbor je z glasovanjem zelo jasno odločil in oba poročevalca imata prav, ko pravita, da je treba ponovno vzpostaviti demokratično kulturo, v kateri bo lahko Evropski parlament dobro deloval pri tem dosjeju. Nismo mi povzročili zamude, drugi so jo povzročili. In rekel bi še nekaj, kar običajno pravi Robert Goebbels tukaj, če je prisoten. Če obstaja sploh kakšen dosje, ki spada v plenarno zasedanje, tako da bo celotni Evropski parlament eh, lahko izrazil svoje stališče o tem, potem je to par excellence takšen dosje, ko gre za obravnavanje vprašanja nacionalnih oziroma evropskih nadzornih organov. Sam ne bom postavil tega vprašanja, ampak eh, mislim, da mi moramo danes biti sposobni delovati. To je eh, v duhu demokracije. Ampak ta parlament eh, je sedaj odvisen od eh, sveta, od eh, stališča vlad. Ne bom sedaj imenoval nobenega posebej, ampak vemo, kdo so tukaj tisti, ki vplivajo najbolj. Ampak mislim, da moramo najti novo obliko dela, ko bomo ali če bomo v časovni stiski eh, zavrnili obravnavo takšnega dosjeja ali pa s takšnim dosjejem šli čim prej na plenarno zasedanje. Mislim, da moramo reformirati naše delo tako. Danes se ne bo to nič spremenilo, ampak eh, mislim, da je za Evropski parlament pomembno, kaj bomo v prihodnosti naredili v teh situacijah. Um, Res sem upala, da bomo šli eh, do tega, da potrdimo mandati. Ne bi rada, da se zdaj vsi začnemo oglašati vsak po svoje. Če bodo zdaj eh, vsi hoteli govoriti najprej v imenu skupin, potem še vsak poročevalec v senci posebej lepo vas prosim, razen če ne gre za postopkovno vprašanje. Potem hočemo zdaj ugotoviti, ali lahko s konsenzom potrdimo, da se strinjamo, da gremo naprej v trialog s običajnim pogajalskim timom, to se pravi predsedniki, poročevalci in poročevalci v senci vseh skupin. Ali se strinjamo, je kdo proti? Prav. Imam en ugovor, torej glasujmo. Če glasujemo za, pomeni, da se strinjamo, da gremo naprej z mandatom, kot je bil izglasovan, da začnemo s pogajanji. Kdo je za? No, kar elektronsko bomo glasovali. Elektronsko glasujemo. Da pomeni, da se pogajamo, ne pomeni, da hočete dobro na plenumu. Torej, da, kdo je za, konec glasovanja. 33 za, en proti, pet vzdržani. Torej smo se dogovorili za poskus dogovora v prvi obravnavi. In kot predsednica bi rada povedala, da smo v zelo kratkem roku zelo dobro upravili svoje delo v tem odboru in še enkrat prisrčna hvala vsem, ki ste tukaj sedeli na sestankih cele dneve, dan za dnem in se zavedali resnosti trenutka, si prizadevali, da zadeve opravimo v roku, kot se je od nas pričakovalo in sedaj pričakujemo popoln mandat za pogajanje od Ekofina 4. decembra, da lahko začnemo s pogajanji v trialogu. Ne pričakujem delnega mandata, ki bi ga moral potrditi Evropski svet ker ne bo mogoče glasovati v decembru, če bomo čakali na Evropski svet in Evropski svet ni del običajnega zakonodajnega postopka. Sprejeli smo postopke v skladu s pogodbami in mi se pogajamo s svetom. To pričakujemo, če tega ne bomo dobili, potem bomo imeli svet ali pa Evropski svet, ki ga bomo poklicali na odgovornost, če ne bomo uspeli vsega izpolniti decembrskega roka. Da, predsednica, in mislim, da je to pravi duh našega odbora, zato smo si tudi tako trdno prizadevali in preden gremo naprej, bi se rada zahvalila ljudem iz sekretarijata, ker je ravno na podlagi njihovega trdega dela vse to bilo možno, da smo lahko že včeraj pripravili glasovalni seznam, pa ne samo to, tudi tekom vsega postopka so bili odlični sodelavci, močno so nam pomagali, dobili smo njih veliko na svetu, hvala tudi pravni službi, hvala vsem, ki so pomagali pri tem v tej hiši. Hvala tudi v imenu predsednice. Zdaj gremo pa naprej na še eno pomembno zadevo. Silvi Gulard, Kot poročevalka ima besedo. Da, hvala predsedujoča. Če je možno, bi povedala par besed. Hočem samo pojasniti, zakaj je prišlo do spremem zadnji trenutek. Ves teden smo delali tudi s poročevalci v senci, ki se jim pri srču zahvaljujem, ampak v zadnjem trenutku je prišlo do dveh popolnoma izrednih zadev, ki ne sodijo v običajni način dela pri tem parlamentu in konstruktivnem duhu, smo se potrudili, da smo to upoštevali. Naj še enkrat povdarim, da smo vedno bili odprti za vse zahteve, ampak zdi se mi, da je v takih primerih res treba, da imajo poročevalci in poročevalci v senci sogovornike iz vsake skupine, In res, kot rečeno, v duhu kompromisa sem se potrudila upoštevati to, kar je prišel zadnji moment, ampak če naj delamo v redu in uh, tako, kot je treba, je treba spoštovati tudi način dela, ki upošteva poročevalce in poročevalce v senci. Zaradi teh zadnjih sprememb in zahtev je bilo naloženo nepredvideno in res težko breme vsem, ki so bili v to upleteni, vključno z administrativnim osebjem in odločil sem proti takim zahtevam v zadnjem trenutku. Upam, da bomo v dobrem duhu kompromisa uspeli glasovati in izglasovati tisto, kar je treba. Ampak to sem res morala povedati, gospa predsednica. Red mora biti. Okay, there are one or two uh, bits that I will have to read out. Še dve zadevi bo morala pozneje, ko pridemo do tega prebrati v zvezi s tem dogovorom, ki ga oblikovala Silvi vseeno, ali je sprijet ta ustni predlog spremembe, nišče ni proti, torej kompromis A, kdo je za, proti, to je kompromis A, ne, Silvi, a bi rada, da se posebej glasuje Silvi, prav, no, poročevalka hoče, da najprej glasujemo ločeno o ustnem predlogu spremembe, kdo je za, proti, Zdržani, zavrnjen. Torej gremo na glasovanje o kompromisu A brez ustnega predloga spremenja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis. E za proti zržani sprejet. Predlog spremembe 44 za proti zržani sprejet. Zdaj imamo še ustni predlog spremembe z kompromisu F. Ločeno glasujemo o ustnem predlogu za proti vzdržani zavrnen. Kompromis F za proti vzdržani sprejet. Kompromis G. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog svojim je 80. Za, proti, vzdržani. Ali lahko tole preverim? Predlog spremembe 80. Glasujmo. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 84 za, proti, zavrnjeno. Potem kompromis je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. L za, proti vzdržano izrejanje sprejeto. V šestem odstavku je ustni predlog spremembe in sicer zaradi predloga skladnosti s poročilom Van Rompuy, naj vam preberem. Piše, da podarja, da vsi obstoječi in prihodni instrumenti in institucije vsega, ki so v, ost, v ožjem ali širšem pomenu del pogodb unije, da jih je vse treba demokratično legitimizirati. Ali ste to zdaj razumeli? To je pri predlagani ustni predlog spremembe in če ga sprejmemo, bo nadomestil kompromisni predlog M. Se strinjate s tem ali naj vam še enkrat preberem, zakaj glasujete? Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. S tem gremo lahko na predlog spremembe 98. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 99. Za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 100 za, proti, vzdržani, sprejet, eh, zavrnjeno, se upravičujem. Preverimo še enkrat, čeprav sem skoraj da prepričana, da je bilo več glasov proti kot za. Konec glasovanja. 17 za 23 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog N za proti zdržani sprejet. Imko 14 za za proti zdržani sprejet. 116 za proti zdržani sprejet vzdržani. Bom preverila, čeprav se mi zdi, da je sprejeto. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Osemnajst za dvajset proti, zavrnjeno je tole. Predlog spremembe 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 14 za, 26 proti, zavrnjeno. Kompromis o v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani. Preverimo drugi del. Preverjamo drugi del kompromisa O. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za 22 proti. Drugi del je brezpredmeten. Predlog spremembe 120 za proti zdržani sprejeto. Preverimo. Sorry for that. has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto. 26 proti 14. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 128 za. Še ustni predlog spremembe zelenih, da napišemo ekonomik na mesto budžet. Se strinjate s tem ustnim predlogom? No, glasujemo o tem ustnem predlogu kdo je za, proti, vzdržani. Ta predlog spremembe je sprejet in sedaj glasujemo o predlogu spremembe spremembo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svojim je 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdi se mi, da je zavrnil, ampak bolje, da preverimo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. In to je res zavrneno. 17 za 24 proti. Predlog so imeli 131 za. Proti. Vzdržani zavrneno. 132 za. Proti. Vzdržani sprejeto kompromis P za proti vzdržani sprejet, kompromis Q za proti vzdržani sprejet. Pri kompromisu A je ustni predlog spremembe, da bi se dodalo if appropriate. Najprej glasujmo o tem, kdo je za proti vzdržani sprejet. Torej ne bomo dodali tega ustnega predloga in s tem imamo kompromis R brez te spremembe za proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak zelo natesno raje preverimo. Voted, Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto 22 za 19 proti. No. Oh yeah, sorry, that's just what we voted. Sorry, you split it. Um, compromise S. Compromise predlog S. Za. Proti. Tukaj je prišlo do rahle zmede. Pri S-u smo za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T, za, proti, vzdržani, sprejeto. To 60 je amandma, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak bolje, da preverimo. Voted, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, 21 proti. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 imamo še ustni predlog spremembe, da bi iz Eurozone spremenili v Eurogroup. To je pojasnilo. Torej, 170 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, zdržani. Preverimo tole. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 170. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno, ker imamo neodločen izid 21 proti 21. Zdaj smo pri 171, kdo je za, proti. Ali lahko preverimo 171 elektronsko? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 16 za, 26 proti. Pega v Sloveniji 172, to je za, proti, vzdržani, vse je to. Zdaj pa imamo ustni predlog kompromisu V in sicer drugati in evropski mehanizem. Glasujemo. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bom preverila. Glasujmo. Votes closed. Konec glasovanja. 15 za 25 proti, torej zavrnjeno. Kompromis ve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, ali lahko preverimo 185, prosim. 185. Have you voted? I'm... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 16 za, 25 proti. Predlog spremembe 186 za, proti. Raj bi videla, če bi bile roke bolj dvignjene. Preverimo še enkrat. 186. Konec glasovanja. 20 za 22 proti, zavrnjeno. 187 za proti, zdržani sprejeto. 188 za proti, zdržani zavrnjeno. 190 za proti, zdržani zavrnjeno. 191 in naprej izbris. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo tole. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 20 za 21 proti. Right. We're going to 195 now. 195 zdaj. Za. Ste našli, kje smo? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 196 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. ustni predlog spremembe 197, kjer bi dodali credible plans for, torej kredibilni načrti za. Glasujemo najprej o tem ustnem predlogu za, proti, zdržani. Očitno ne bomo dodali teh besed. Predlog spremembe 197 brez premeng, kdo je za, proti, zdržani. Ali lahko tole preverimo? Ste vsi glasovali konec glasovanja? 23 za, 18 proti, to je bilo sprejeto. In zdaj gremo, predlogo svojim je 198, kdo je za? za, proti, vzdržani, sprejeto. 199 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 212 za, proti vzdržani sprejeto, 213 za, proti. Ali lahko preverimo tale 213. predlog spremembe, prosim? Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno 15 za, 25 proti, 214 za, proti vzdržani sprejeto, 213.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 Zato torej glasujemo sedaj. Če ste za, potem bo prejšnji predlog brezpredmeten. Za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem smo zamenjali prejšnji predlog Y in zdaj gremo na 224. za proti vzdržanje sprejeto 225 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje. Mislim, da je sprejeto, bo bolje, da preverimo. Preverjamo drugi del 225. Drugi del 225 every voted votes oh dear that falls it's 20 No to je spet zavrnjeno 21 proti 21 Pelo se ime 226 kdo je za za proti držani zavrnjeno 228 v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti proti zdržanji. Videti je, kot da je zavrnjeno, ampak raje preverim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. <laughs> Spet ne odločeno 2020. 229, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri peti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri šesti odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko sedem za, proti, vzdržani, sprejeto ampak preverjamo. Zdaj se mi, kot da tam manjka nekaj rok. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 za 24 proti. Imko 8 za proti. Zdržani Tole bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. And that's rejected, 19... Zavrneno 19, za 20 proti. In kot 9, kdo je za? Proti. Zdržani. Preverimo. Imko 9, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. 17 za 22 proti. Predlog spremembe 231 za, proti vzdržani zavrneno. 232 za proti zržani. Preverimo. 2-3-2. Sorry, hang on, the vote wasn't, that was the old vote. Votes... Še enkrat glasujmo. Konec glasovanja. Zavrneno. 26 proti izvorno besedilo za proti sprejeto. Kompromis je bilo z, v dveh delih za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje, to bo treba preveriti, torej drugi del kompromisnega predloga z ste vsi glasovali, konec glasovanja in to je zavrnjeno. 16 za 22 proti. Usti predlog spremembe v zadnjem trenutku naj preberem za prilogo, piše faza 1.2. Komisija predlaga za vzpostavitev sistema. Provide for participation by national parliaments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 Ja. Ne vem točno, kako se temu reče, aneks ena faza, ena točka dve. Torej, koromist AA z ustnim predlogom spremembe v drugi alineji bi socialdemokrati dodali še immediate, torej takojšnje. Tisti, ki se strinjate s tem, da vnesemo besedo imidijet, to je glasujte za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili, da si bomo na jasnem. Okay, Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 25. Imidijet ne bomo dodali prav tako pa hočejo izbrisati forfeit fund in to zamenjati z be adequately penalized. To je tudi predlog socialdemokratov. Kdo je za, proti vzdržanje tega ustega predloga ne bomo sprejeli. Torej, kompromis AA brez sprememb. Kdo je za, proti vzdržanje? Sprejeto. um, somewhere on page 33 there is compromise A. Potem imamo pa še kompromisni predlog AB. Kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. AC, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. In AD, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto uvodna navedba 13 za, proti, zdržani, zavrneno. 14 za, proti, zdržani, preverimo 14. Uvodna navedba 14. Glasujmo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. To je sprejeto, 22 za, 17 proti. Zdaj gremo pa naprej, da vsem bi 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, preverimo tole. 17, 70 voted, votes closed. Vsi glasovali, Zavrnjeno 18 za 22 proti. 18 za proti. Držani. Check 18. Preverimo 18. So have you voted? Yes, we're checking on 18. Torej, preverjamo 18, konec glasovanja zavrnjeno. 15 za, 22 proti. Pega so ime 19, 2 za, proti vzdržani. Sprejeto. 20 za, proti vzdržani, sprejeto. 21, 2 za, proti vzdržani, sprejeto. 21, bi radi preverili 21, pa preverimo. 21. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 21 za, 18 proti. Predlog sem imel 22 za, proti, zdržani. Preveriti moram. Zdi se, niko, da nekateri ne glasujejo. Torej, 22 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 proti 15. Zdaj smo pri 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti 15 vzdržani. Ali lahko tole preverimo? Preverjamo 24. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 17 proti, 25 za, proti Zelo težko spremljam, če niste odločni. Za, proti, vzdržano. Sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani zdržani. 28 bomo preverili. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Konec glasovanja. Zavrjeno. 19 za, 21 proti. 29 za, proti vzdržane sprejeto predlog spremembe 30. Imamo ustni predlog spremembe, da se ustavi beseda consolidation. Najprej glasujemo o tem, kdo je za to, da dodamo consolidation. Proti, vzdržani. Ta predlog je sprejet, zdaj pa s to spremembo 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so imen 31 za, proti, vzdržani vzdržani. Tole mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Vote's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 za, 24 proti. Predlog sprejembe 32 v dveh delih. Prvi del za proti. Vzdržani predjo je zavrnjen. Preverimo. We have dwindling numbers, it makes calling it ever more difficult. So if you voted, vote. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 23 za, 16 proti, sprejeto torej. In drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prejel so ime 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prejel so ime 1 za, proti, zavrnjeno, e, se opravičujem sprejeto, ustni predlog so ime 2, and the communitarized okay, fiscal compact in accordance with Article 16 of the TSCG. Yeah, and on a point of order, what does that word mean? Postopkovno vprašanje, ali mi kdo lahko razloži, kaj pomeni ta beseda communitarized, ker ne vem, ali je sploh angliška. I think it's communitized, but maybe the lawyer linguists can just... Mogoče bi moralo pisati communitized, ampak to bi morali v bistvu popraviti pravniki lingvisti. Najbrž to pomeni v skladu z metodami skupnosti. Ali smo za ali proti? Najprej o tem ustnem predlogu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tole bom preverila. Preverjamo samo ustni dodatni predlog preverjamo. Okay. This is just on the on on whether to amend it orally. Samo o tem glasujemo, ali bomo to spremenili ustno ali ne. No in tu je rezultat. Očitno ne maramo besede communitarized. Torej gremo na prvobitni predlog spremembe številka 2 za Against? We're still on amendment two. Okay, amendment two without... Predlog spremembe dva brez sprememb. Za, proti, vzdržani, preverila bom. Ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno? Prav. No, zdaj se mi zdi, da bi morali iti na kompromis AE. No, I've done the original text no, of Amendment 2. Okay, so we've dealt with Amendment 2. Amendment 1 was carried, so the original... Predlog svime ena je bil sprejet in zdaj smo pri kompromisu AE. Kdo je za? Proti vzdržajni sprejeto. Štejo so jim tri. Ne, se pričujem, pravi predsednica, gremo kompromisu AF za proti vzdržajno spreto. Štejo so jim tri, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Bi kdo rad preveril, bom kar preverila. Štejo so jim tri, preverjamo. two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, 18 proti. Čas izgubljamo zaradi tistih, ki se odločijo, da ne boste pritisnili na gumb. Ampak zdaj gremo naprej, pa je uspeh 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Pa je uspeh 6 za, proti vzdržani sprejeto. Navedba dve za proti vzdržani sprejeto, preosmim besedem za proti. Ali lahko preverimo predlog s svojim besedem? Res mi je žal, če ne dajete jasnih signalov, ker vsi klepetate. Preverjamo predlog s premembe sedem. Zdaj prevočet. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno 17 za 21 proti. Izvorno besedilo navedba 3 za proti vzdržani sprejeto. Navedba 4 za proti vzdržani sprejeto. Navedba 5 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu z vsemi spremembami. So if you voted, one more to vote if you're voting, your last chance, I'm closing the vote. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, 12 proti in 7 vzdržanih. Odlično, Silvi you have to close the meeting and announce the next one. Right. Okay, there's no other business. Ni ničesar pod razno, naslednji sestanek v ponedeljek 3. decembra od 3 do 18.30 in potem spet 3. od 9 do 12.30. Hvala. Oh, <laughs>